Dober dan, kolegice in kolegi. Lepo pozdravljeni. Začeli bomo z današnjim sestankom. Prva točka na dnevnem redu je sprijetje dnevnega reda. Ga lahko sprejmemo. Potem prehajamo na sporočila predsednika. Prva informacija se nanaša na to, da so Na voljo vsi jeziki z izjemo malteščine, finščine in hrvaščine. Drugo sporočilo pa se nanaša na poročilo delegacije na Dunajo 17. in 19. maja. Poročilo lahko najdete med dokumenti v mapi za to sejo. Potem pa imamo tukaj usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Gospod Kaza se s tem ukvarja. Prvi trilog je potekal 12. septembra v konstruktivnem ozračju. Ne glede na to, da so naši mandati zelo različni si bo sta oba so zakonodajalca prizadevala prispevati svoje k temu, da bo življenje milijonov evropskih državljanov postalo boljše v skladu z stebrom socialnih pravic Evropske unije. 8. oktober bo naslednji trialog, naslednja točka je sprijetje dnevnega reda, 6 oziroma zapisnika iz seje 6. 7. septembra. Če nimate pripomp, je zapisnik potrjen in lahko nadaljujemo za naslednjo točko, ki je osnutek poročila, ki pa bo moral malce počakati na poročevalko gospod Jungerius. Torej bomo zdaj malce počakali in potem nadaljevali. Besedila. So we'll continue um, with the draft opinion. Tako, zdaj pa lahko nadaljujemo z mnenjem glede skupnih določb v skladu za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad plus, kohezijskemu skladu in Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih za nje ter za sklad za azil in migracije. Sklad za notranjo varnost in instrument za upravljanje meja in vizu me. Takoj bi predala besedo poročevalki gospe Jongerjos. Hvala lepa in hvala, ker ste me počakali. Zdaj testiram stavbe, kar zadeva dostopnost za ljudi z omejeno gibanjem kakorkoli že. Hvala lepa za priložnost, da vam povem, o čem sem razmišljala pri pripravi predloga o uredbi o skupnih določbah. Mislim, da pogosto govorimo o evropski solidarnosti v tej hiši, tudi sama rada uporabljam to besedo. Kar je seveda tudi logično, solidarnost je en, en temelj Evropske unije. Sem in tja pa se pogovarjamo, kaj solidarnost v teh časih sploh pomeni. Oziroma kako ljudje dan današnji gledajo na solidarnost. Teh eh, sedem skladov, ki jih ureja ta uredba v skupnih določbah, predstavlja nek simbol evropske solidarnosti gre za izraz naše skupne želje, da bi nadgradili socialno in ekonomsko konvergentnost. Zato sem hvaležna, da je Evropska komisija pripravila ta predlog, ki nam bo pomagal krepiti solidarnost v Evropi. Sam predlog zmanjšuje fragmentacijo pravil in povečuje fleksibilnost in bo prispeval k boljšemu dostopu do sredstev, kar pomeni, da bo več državljanov neposredno lahko koristilo te sklade. Vprašanje pa je, ali lahko naredimo vsega, več eh, na osnovi tega predloga komisije. Mislim, da. Leta 2014 je gospod eh, Juncker obljubljal evropskim državljanom socialno oceno trojnega A in je socialna vprašanja postavil na agendo Evropske unije. Stebr, eh, socialni stebr, pa je žal komaj omenjen v uredbi o skupnih določbah oziroma v prelogu te uredbe. Zato smo v našem odzivu ta socialni stebr bolj zakorenili, tako da bi lahko podelili več socialnih pravic s evropskim državljanom. Zato moramo storiti več kot eh, samo slediti cilju uredbe o skupnem prelogu skupnih določbah, eh, cilj pa so delovna mesta in eh, gospodarska rast. Če pa namreč želimo pomagamo vsem državljanom, bi morali upoštevati tudi socialno ključenost, kar sem dodala med cilje uredbe. Da pa bi spodbudili konvergenco socijalno-ekonomsko med severom in jugom, vzhodom in zahodom Evropske unije, potrebujemo povečanje proračunov za kohezijsko politiko. To je ključnega pomena. Zato potrebujemo večji delež znotraj proračuna za ESS tako da bo socialno dodeljevanje zagotovljeno na ravni držav članic in s tem prehajam na naslednjo točko. Če namreč primerjate predlog komisije z trenutno uredbo CPR, so stopnje prefinanciranja in sofinanciranja nižja za eh, manj razvite eh, regije, eh, tranzicijske regije. ne da bi ovirali izvrševanje proračuna, bi predlagala povečanje stopen sofinanciranja, tako da bi imeli višji prak za tiste države, ki potrebujejo največ denarja iz skladov. Komisija je poleg tega najslavečjo koherenco med uporabo evropskih skladov in najprej priporočilih, posebnih priporočilih za države. Samo, če države izvajajo reforme predlagane v semestru, bodo dobile podporo skladov. Po mojem mnenju pa bi morali tudi upoštevati izzive, ki smo jih opredelili v ocenevalni eh, tabeli, socialni ocenevalni tabeli znotraj socialnega stebra, kar se mora odražati v uredbi tam, kjer so potrebni korektivni ukrepi. bi se to moralo nanašati tudi na poročilo. tale social scoreboard je treba upoštevati in poročilo o zaposlovanju. Zato pa moramo vključevati socialne partnere v oblikovanje teh poročil države članice, pa se morajo dogovoriti ti za vsebino. Zato sama predlagam, da se vključevati komisiji tudi okrepitev vloge socialnih partnerjev. Zakoniti moramo boljšo dostopnost skladov, s tem se bo povečala tudi absorpcija, zmanjšati moramo administrativno breme in povečati fleksibilnost, kot je predlagala tudi komisija. Še vedno pa moramo ta predlog nekoliko natančneje uskladiti, tako da bomo spostavili večjo solidarnost, pri tem pa se že veselim sodelovanja s kolegi v parlamentu, kot tudi z Evropsko komisijo. Hvala lepa. Zdaj pa poročevalci v senci. Gospod Čaba bo prvi iz Seles. Hvala lepa. Bolj zrotočena kohezijska politika, ki je upoštevala investicijske potrebe vseh regij in potrebe ljudi da bi zagotovila, da bodo vsi v Evropski uniji dobili priložnost živeti v blagini in biti vključeni v družbo. To je najboljši odgovor, ki ga lahko Evropska unija ponudi v tem spremenjujočem se ozračju. Zato pozdravljam Evrop predlog Evropske komisije, ki dobro odraža potrebe ob upoštevanju Brexita sta potrebe po poenostavitvah in večji fleksibilnosti, potrebo po večji odgovornosti, spopadanje z novimi izzivi in podobno. Pozdravljam tudi predloge gospe Jongerius, da bi bolj poudarili eh, socialno dostopnost kohezijskih skladov, spodbujali uporabo programov in scoreboardov uravnotežili eh, sklade in izboljšali lasništvo eh, skladov, pri čemer ne smemo preveč obremeniti držav članic, še posebej pa se moramo držati predlogom povečanja proračuna v okviru večletnega finančnega okvira. Potrebujemo tudi nadaljne razprave pri oblikovanju amadmajev, tako da bomo čim bolje vključili socialno vključenost v četrti člen. Tukaj je tudi potreba minimalnega deleža za eh, investicije v mm, rast in delovna mesta. Najti pa moramo neko mestno pot pri povečanju prefinanciranja in zagotavljanja uresničevanja potreb držav članic, hkrati pa moramo za to dodeliti ustrezne zneske iz proračuna. Poleg tega imamo tudi dodelitve iz InvestEU, čeprav pozdravljam InvestEU, mislim, da ne bi smeli iz strukturnih skladov preč denarja prenašati drugam. Veselim se sodelovanja z poročevalko in poročevalci v senci pri tem pomembnem poročilu. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Gerike, ki pozdravlja predlog, ki je dober primer odziva Evropske unije na potrebe državljanov. Skoraj 90 odstotkov je bilo vključenih v posvetovanjih, ljudje so zahtevali bolj jasna pravila, enostavnejša pravila, bolj fleksibilna pravila za uporabo eh, skladov. Tako naj bi bolje uskladili Delom med eh, skladi za maj birokracije. Veseli nas, da smo dobili predlog, eh, ki upošteva potrebe ki v državah članicah. Verjamemo, da pet eh, ključnih ciljev sklado predstavlja nateženo izbiro. Povdarjamo pa seveda socialno komponento in vloge Evropskega stebra socialnih pravic. Želimo dati povdarek tudi na bolj inovativno Evropo na, ki temelji na inovacijah, spodbujamo pa tudi lokalni razvoj, inovativ, nelasnosti na lokalni ravni z lokalnimi akterji. Toliko od gospoda Gerikeja, zdaj pa Alde, gospod Kalvišem. Thank you very much, uh, so woman. I would... Hvala lepa. Začel bom angliško in končal v, v špansko. Zato, da boste vsi ostali budni ali pa vse jaz. Naj se najprej zahvalim poročevalki Agnes za osnutek poročila o CPR. Strinjamo se glede ciljev Evropske kohezijske politike. Moja skupina podpira močno kohezijsko politiko Evropske unije, ki bo vključevala vse države članice in vse evropske regije z ustreznim proračunom, ki je primeren izzivom, s katerimi se soočajo, soočajo evropske regije. Kot vemo, je pomanjkanje kohezije tudi ekonomski problem, ne samo socialni problem. Mi pa se soočamo z socialnimi problemi. To pa je tudi seveda gospodarski problem. Se ima vsaka družba s težavami v koheziji svoje težave. Zato je to vprašanje po, politično zelo pomembno, saj se v tem spostavljajo pravila kohezijske politike Evropske unije Še posebej je tukaj pomembna vloga ESNS plus v naslednjem sedemletnem obdobju. Strenjam se za počevalko, da so skladi simbole evropske solidarnosti, politični simbol in tudi orodje in izražajo našo željo po socialni ekonomski konverziji. Tukaj si želimo vključiti tudi načelo stavra evropske Evropskega stebra socialnih eh, pravic, sploh v času, ko se bomo soočili z našimi voljivci na naslednjih evropskih volitvah, eh, poročevalka um, predlaga tudi povečanje stopen prefinanciranja in sofinanciranja. Skrbno bomo proučili številke, ki jih je predlagala. Mislim, da moramo ohraniti enako stopnjo in vlagan preko skladov. Poročevalka tudi predvideva uh, različne ovojnice za različne regije, lahko jo podprem, dokler je to v okviru sporazuma o večletnem finančnem okviru z mesec meseca maja. Sem tudi za povezavo z procesom evropskega eh, semestra, ko programiramo, ko programiramo Evropski socialni sklad. Eh, tukaj moramo upoštevati tudi makroekonomske neravnovesja. Veselim se sodelovanja z poročevalko pri tem pomembnem dosjeju. Seveda bomo eh, pripravili tudi nekaj madmajev za izboljšanje predloga. Osnova je sicer odlična. No, zdaj pa bom nadaljeval v španščini, ker je to povezano z značilnosti določenih držav, še posebej moje. Berkol. Eh, Sporočevalko in drugimi kolegi bom proučil še možnost, kaj bi lahko uh, naredili in kako se tega lotiti z različnih vidikov. Tako da bo besedilo na koncu izboljšano, tudi analize ex post uh, rezultatov bi morali izboljšati, izboljšati bi morali tudi učinkovitost, uh, tudi zakonitost uporabe sredstev. To je vse pomembno pri učinkovitosti. Uh, Torej, proučiti moramo, kakšni so bili rezultati z ekonomskega in socialnega vidika. In lotiti se bo treba tudi ponavljajočega se problema, da pogosto dodelimo sredstva, ki se potem ne porabijo. In uh, to se dogaja še posebej v določenih državah ali pa določenih regijah, določenih sektorjih. Če se to redno ponavlja, to pomeni, da nekaj ni v redu in da je to treba analizirati. Uh, In zato bom eh, skušal nekaj narediti na tem področju. Potrebovali bi oceno učinkovitosti socialnega in ekonomskega vidika pri uporabi sredstev. Treba bo analizirati tudi osnovno porazdelitev sredstev in pogledati, eh, zakaj se ta sredstva porabljajo, da eh, se ne porabljajo samo za to, da neka vlada postane bolj popularna. Hvala. Uh, uh, Najlepša hvala. Zdaj predajam besedo Gue, gospa Bojlen. Hvala lepa in hvala lepa tudi poročevalki za osnotek poročila se. Opravičujem za našo poročevalko v senci, gospod Kari, eh, ki je danes eh, ni tukaj, zato lahko preberem njeno mnenje. Gue Engel pozdravlja osredotočanje na socialno vključenost, kot tudi osredotočanje poročevalke na solidarnost in kohezijo pri skupnem cilju te uredbe. Odbor bo danes razpravljal tudi o zaposlovalni politiki Evropske unije, iz česar bo jasno, da je 200 milijonov ljudi še vedno v tveganju revščine. Zauzemamo se tudi za povečanje proračuna v Evropskem socialnem skladu in kohezijskem skladu, ki so pomembni pri boju proti socialni izključenosti. Seveda moramo prilagajati eh, cilje tudi eh, pregledu kazalnikov socialnih eh, pravic. Naša skupina pa je proti. Eh, drugim povezavam med evropskimi skladi in evropskim, so, evropskim semestrom in eh, poročil o državah, ki kršijo pravice delave, delavcev. Smo tudi proti makroekonomski kondicionalnosti, ki bi eh, komisiji omogočali, da prekinejo z izplačili v primeru ekonomskih neskladi v državah članicah. Tukaj imamo tudi povezavo z Evropsko investicijsko banko in njene veste EU. Tudi proti tej povezavi smo se bi to škodilo uporabi socialnih skladov. Sicer pa se veselimo dela na tem poročilo. Gospa Vane od zelenih je naslednja. Hvala lepa, gospa poročevalka. Gos Gospa predsedujoča, hvala lepa za pripravljeno mnenje. Zdaj sem se pridružujem vašim besedam o evropski solidarnosti, tudi mi smo mnenja, da kohezijska politika in strukturni skladi specifično predstavlja enega osnovnih eh, instrumentov in elementov evropske solidarnosti tudi za regije, mesta, za boj proti podnebnih mm, spremembam, za okolje, za različne socialne cilje. To je tudi pomemben instrument javnega financiranja v času krize. To je, so bile praktično edine javne investicije v tistih časih. Zato moramo kohezijsko politiko in sklade ohraniti kot močan instrument solidarnosti Evropske unije. Lahko se vam pridružimo. Je pa tu še nekaj točk, ki so nam eh, v skupini še posebej pomembne, naprimer možnost prenos v Junkerjev sklad Invest EU. Smo proti temu, že v postopku Omnibus smo bili proti tem transferjem. Mislimo, da je to zelo nevaren napad na kohezijsko politiko in strukturne sklade, če si pogledamo kam eh, odhajajo sredstva iz Junkerjevega sklada, iz EFSI-ja, zelo malo v socialno infrastrukturo, v zdravje in veliko dosežkov, ki smo jih imeli v kohezijski politiki, načelo partnerstva ali. Eh, kazalniki in ustrezni pragovi za investicije v podnebne spremembe, 20 odstotkov, naprimer. To so bile pozitivne spremembe in to se bi končalo in to se nam zdi narobe. Potem pa imamo razpravo o nizkih stopnjah sofinanciranja. To je še posebej nevarno za regije, ki niso tako dobro razvite in eh, v takih primerjih tudi manjše organizacije ne bi več mogli sodelovati pri črpanju sredstev iz sklada. Zato bi si želeli spremembe pri členu 106. To seveda ni neka nova razprava v Evropskem parlamentu. Tudi mi smo proti makroekonomski kondicionalnosti in močnejšo povezavo z makroekonomskim kazalcev. Ne zato, ker se nam zdi načeloma napačno, da bi eh, mesta ali pa regije kaznovali zato, ker države članice ne dosegajo proračunskih ciljev, temveč eh, zato, ker se nam zdijo ti pritiski na državne proračune preveliki in napačni. Še nekaj bi omenila, to je ponovna uvedba horizontalnih načel. To se nam zdi ogroženo, naprimer nediskriminacija, ki se pojavlja samo še v uvodnih izjavah. Mislim, da bi morali te, ta horizontalna načela ponovno bolj izpostaviti, tudi vključiti spoštovanje človekovih pravic kot horizontalno načelo. Poročevalka je tudi upravičeno omenila krepitev socialnih partnerjev v postopkih. Želimo si tudi krepitev vloge nevladnih organizacij v postopkih in v tem smislu bomo pripravili tudi naše predloge sprememb. Hvala lepa. Uh, Hvala iz EFDD in ENF ne vidim nikogar. Potem bi predala besedo gospe Mona Šantje, potem komisiji in potem ponovno poročevalki. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Torej, najprej se želim zahvaliti Agnes Jongerius, ki je pripravila dobro, dober osnutek mnenja za naš odbor in sicer na timo, ki nam je zelo pri srcu in želim se zahvaliti tudi komisiji za ta zelo pomemben predlog. Mi smo tu v odboru za zaposlovanje in danes ugotavljamo, da vsi skladi, ki jih lahko mobiliziramo za to, da ohranijo ljudje zaposlitev in da eh, so tudi eh, ustrezno usposobljeni za delo, to je zelo pomembno. In zato si moramo prizadevati, da tisti, ki imajo zaposlitev, so um, um, se prilagajajo razvoju pri delu. In Tu gre predvsem za sredstva iz Evropskega socialnega sklada. To je najboljše darilo, ki ga lahko damo in sicer, da jih eh, pripravimo na daljni razvoj njihove zaposlitve. Gre za preoblikovanje, za transformacijo in za prilagajanje Eh, delavcem zaposlitvam. In to se mi zdi zelo pomembna točka. In potem druga točka, Agnes in tudi drugi so že opozorili na to, je poenostavitev. In sicer eh, le, lažji dostop, eh, poenostavitev, komisija je tu pripravila ustrezne predloge, predvsem eh, na terenu. Ko gremo na teren, ugotavljamo, da je včasih preveč zapleteno in da je treba zadeve poenostaviti, ampak to pomeni, da je treba res oklestiti uh, vse mogoče zadeve, tu gre za različne dokumente in tako naprej, uh, tako da bo. Torej, in tu ne gre samo za velike in majhne projekte, vsi projekti so. Uh, Zanimivi in zato je treba olajšati to dostopnost. In želim povedati, da je treba um, poenostaviti tudi nadzor. In nekaj, kar se nam pogosto očita na terenu, je, da evropski skladi pridejo in da sredstva pridejo šele, ko je projekt že realiziran. Za določene nevladne organizacije, za določena združenja pa je zelo eh, težko zagotoviti financiranje vnaprej. To gre samo s trdnimi finančnimi temelji in to je tudi um, taka kritnik, kritična točka. In Dobro bi bilo, če bi tudi to lahko vključili v poročilo, kajti to je zelo pomembno lahko se zgodi, da se projekti potem ne izvedejo, kaj ti mogoče obstaja nek dober eh, projekt, ideja za dober projekt, ni pa ustreznih sredstev za izvedbo tega projekta in zato to želim poudariti. In še zadnje, um, gre seveda tudi za časovne načrte, za časovnico. Um, politiki pogosto govorijo po evropskih volitvah, bomo poskrbeli za te sklade. Ne, um, kajti to je prepozno. Treba je, da tisti, ki so nosilci projekta, poznajo pravila igre, da lahko razvijajo svoje projekte in da lahko takoj začnejo že na začetku obdobja. In zato uh, res. Uh, um, sem za to, da uh, sedaj izdelamo ta pravila za um, sklade, drugače bo prepozno. Uh, eh, 2020-2021, to je prepozno. Tako Evropa ne dokazuje učinkovitosti in zato um, je pomembno zagotoviti predvsem učinkovitost teh skladov na terenu. Torej, to so bile moje štiri točke um, seveda so tudi razlike med uh, političnimi skupinami, ampak pri teh štirih točkah se res lahko eh, zedinimo, dogovorimo in zaupam tudi Agnes, um, ehm, katere strajnost in tudi angažma nam je znan in hvala še enkrat tudi komisiji. Hvala lepa, zdaj pa besedo komisije, gospod Slukova. Šukova, iz generalnega direktorata. Hvala lepa. Najprej naj povem, da pozdravljam poročilo gospe Jongelius, odbor za zaposlovanje je pozitiven do uredbe o skupnih določbah, kot jo je predlagala komisija. Tukaj gre za pravila v kohezijskih skladih po letu 2020. Gre za vse sklade v skupnem upravljanju z ustreznimi prilagajanji pravil in postopkov. Pozdravljamo prizadevanje so zakonodajalcev za izboljšanje pogojev za upravičencev in prijemnike sredstev iz skladov in smo poskušali poštevati vse potrebe. Želimo si bolj uskladiti uredbo skupnih določbah. K, stebru socialnih pravic. Naj tudi poudarim, da smo pri CPR izbrali selektivna pravila, ki se uporabljajo horizontalno za vseh sedem skladov za katere velja uredba in za izvanje pet eh, političnih ciljev. Četrti politični cilj, bolj socialna Evropa, za izvanje načel stebra eh, socialnih pravic, je ključnega pomena za izvanje in vpliva na vsebino uredbe in postopkov o črpanju sklada ESS. In tukaj smo tudi okrepili proračun. To bo seveda ključna točka za razpravo v okviru razprave večletnem finančnem okviru. Predlagan proračun komisije predstavlja realistično prihodnost eh, ob upoštevanju Brexita in želja držav članic glede prispevkov v proračun. Prav tako smo vzeli na znanje predloge glede predfinanciranja in sofinanciranja, povečanih teh stopen je vaš predlog, mi pa smo želeli ohraniti enake stopnje predfinanciranja in sofinanciranja ob zmanjšanjem proračunov, ki naj bi ga pričakovali. Vse skupaj pa bo odvisno od eh, poteka razprav o večletnem finančnem okviru. Prvič v zgodovini kohezijske politike komisija predlaga 100 milijard eh, fiksnih sredstev za Evropski socialni sklad, kar je tudi zelo dober signal za evropske državljanje. Glede politične prioritete, ki jo predlaga komisija, to je vlaganje v ljudi, to se bo odražalo tudi v proračunu, po našem mnenju, fleksibilnost, ki jo predlagamo v CPR uredbi glede prenosa med skladi do 5 odstotkov nekaterim državam članicam, ki bodo prekoračile dodelitve iz Evropskega socialnega sklada, da eh, lahko povečajo sredstva iz kohezijskih skladov. Prav tako pozdravljam eh, sklic na pravočasno sprejetje uredbe pred eh, volitvami. Upamo, da bomo lahko bodočim upravičencem podali jasna pravila, da bomo imeli dovolj pravica, dovolj časa za ustrezna posvetovanja med institucijami. Ambicije imamo še vedno, da čim prej sprejeme to uredbo. Nerodno bi bilo, če bi dobili nekaj neuporabnega pred začetkom programskega obdobja, temu bi se radi izognili, zaradi tega želimo, da bi bili vsi akteri pripravljeni pravočasno, predmo začela uredba veljati. Veselimo se eh, razprave o tej uredbi, kot tudi o uredbi o ESS+. Hvala lepa, zdaj pa še poročevalka za nekaj besed, samo nekaj besed. Najprej najlepša hvala za prispevke kolegice in kolegov. No, seveda nestrpno pričakujem eh, njihove predloge. Eh, rok boste povedali, rok je konec tega tedna. Mogoče, če se odzovem na to, kar ste povedali strani komisije. Tudi jaz se zauzemam za to, da imamo zelo jasna nova pravila in da se teh pravil zavedajo vsi uporabniki v državah članicah, države članice same, nevladne organizacije, organizacije in tako naprej pred eh, evropskimi volitvami. Seveda morajo to storiti partnerji v posameznih državah članicah. Ja. Seveda bi bilo smiselno čim prej priti do končnega rezultata, vendar pa slišim od vseh strani, da si vsi želijo dobro razpravo. Tako da se veselim naslednjih mesecev, ko bomo delali na tem doseju. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 28. september 2018 ob povdne. Zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko. Torej, tu gre za vzpostavitev programa Evropske solidarnostne enote. Ali je proračevalka v dvorani? Ja. Eh, besedo dobi takoj gospa Kljun. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej eh, želim izraziti, da podpiram to pobudo. To je odlična pobuda za mlade evropejce, evropejke in tudi za eh, skupnosti, kaj ti tu gre za solidarnostne aktivnosti mladih, za sodelovanje v eh, takšnih dejavnostih gre za vzpostavitev bolj vključujoče družbe in seveda tudi za številne izzive, s katerimi se eh, soočajo družbe in skupnosti. Predlog komisije, ki ga pozdravljamo, eh, daje poudarek eh, aktivnostim v skupnostih in mladi naj izrazijo solidarnost s temi aktivnostmi. In um, gre seveda tudi za pridobitev usposobljenosti za trg dela, ampak um, taka dejavnost seveda ne sme zamenjati za poslitve. In razen tega morajo um, mladi imeti priložnost, da uh, prispevajo k nečemu, kar uh, je v korist uh, regiji, skupnosti in da obenem sami imajo nekaj od tega, da uh, Eh, se učijo. V tem osnutku um, razlikujem med prostovoljstvom, pripravništvom in zaposlitvijo in pravim, da je razlika med temi in to je seveda tudi vodilno načelo celotnega programa in sodelujoče organizacije naj imajo dostop do platforme, kjer lažje iščejo ustrezne kandidate, tako, da eh, bo postopek za vse enostavnejši. Eh, torej, gre za poklicno usposabljanje, predvsem tudi za podporo pri učenju jezika, pri podporo pri administrativnih zadevah in tako naprej. Mi smo eh, tudi okvir za kakovost eh, pripravništva odkrili kot nekaj pomembnega in to je treba upoštevati in vse, vsa pripravništva, ki eh, se ponujajo v okviru tega programa, morajo biti v skladu s tem okvirjem in potem um, um, znesek, ki je um, Um, ki, jaz, eh, eh, oziroma, denar, ki je na voljo, naj bi bil v enaki miri porazdeljen na vse tri uh, komponente tega programa. Veselim se nadaljnega dela s poročevalci v Senci in v odboru smo imeli uh, tvorne razprave tudi šo, že doslej. In sedaj, ko gre za vzpostavitev programa Evropske solidarnostne enote, se veselim prav tako konstruktivnih razprav. Sedaj pa gospa Jongerius za SND. Um, Brando je očitno že v Bruslu, vendar eh, ga še niso spustili iz letala. Ne vem, kaj se dogaja na Zaventinu trenutno, ampak on me je prosil, da preberem njegovo sporočilo. In um, sicer se želi najprej zahvaliti kolegici in poročevalki gospi Klune za uh, predlog z amandmaji. Mnogi predlogi gredo v uh, smer, ki jo je ta odbor ehm, predlagal že pred nekaj meseci, ko je šlo za pravno podlago za Evropsko solidarnostno enoto, eh, ki eh, bo teklo še do eh, konca tega večletnega finančnega okvira 2021. Mnogi kolegi in kolegice se gotovo še spominjajo, da je Brando, ki je pripravil takrat mnenje zaposlo, odbora za zaposlovanje in da smo takrat dosegli pozitiven rezultat tudi s pomočjo gospe Kljune, čeprav je v fazi pogajanj prišlo do določenih težav zaradi postopkovnih in osebinskih razhajanj s svetom in z odborom eh, za kulturo. In Brando me je prosil, da povem, da je vesel, da je gospa Klune pristojna za ta dosje, kajti ona se odlično spozna eh, in tudi ve, ki so kritične, eh, tudi tehnične točke tega področja, kajti ona se že dalj časa ukvarja s tem in je prepričan, da bo z njo možno sodelovati na odlično, tako kot je bilo tudi že v preteklosti. In eh, Eh, da bomo na ta način izboljšali predlog Evropske komisije. Brando je mnenja, da je glavno sporočilo um, mnenja odbora naslednje. Evropska solidarnostna enota mora biti orodje za ponujanje, eh, kako, torej za kakovostne ponudbe, uh, um, ki bodo pomagali predvsem tistim, ki potrebujejo pomoč v Evropi in da um, bodo vsi evropejci imeli možnost, da um, se vključijo v takšne solidarnostne aktivnosti. To morajo biti ambiciozni, kakovostni programi, kakovosten program in prepričan je, da eh, podpora um, oziroma izboljšanje tega predloga bo na vsak način nekaj, kar bo on podprl in kar bo seveda tudi ta odbor podprl. Hvala za eh, torej, že pripravljen osnutek in še in veseli se tudi nadaljnega sodelovanja. Jaz sem poročeval ko v Sinci za mojo skupino, govorila pa bom v slovaščini. Hvala lepa. Hvala poročevalki za doslej opravljeno delo. Mnogo iz tega mnenja podpiram. Pri svojih amandmajih se bom osredotočila predvsem na dve področji, ki se mi zdita pomembni. Prvič eh, se moramo koncentrirati na to, da vse solidarnostne aktivnosti koristijo mladim in uh, ljudim, ljudim, ki potrebujejo to pomoč in da bodo te aktivnosti dostupne za vse te osebe. Um, mi uh, to seveda vsi podpiramo, ampak veliko mladih z invalidnostjo je naprimer, ki nimajo dostopa do teh um, dejavnosti. Kot primer želim navesti uh, pobudo brezplačnih eh, interil eh, eh, vozovnic za mlade v Evropi. Torej, mladi so, eh, če so izpolnili 18 leto starosti, So, se lahko prijavili eh, za tako vozovnico. In takoj, ko je komisija predstavila ta predlog, sem se obrnila na komisijo in prosila, da pri tem ne pozabi na mlade invalidne osebe, predvsem, ko gre za posebne potrebe med potovanjem. Eh, in tu mislim naprimer na asistente, na pse in tako naprej, in za druge uh, zadeve, ki prilagoditve, ki so pomembne. Ne smemo pozabiti na te mlade ljudi in tudi mladi eh, z eh, invalidnostjo morajo imeti možnost, da sodelujo v teh projektih. Takrat so mi rekli, da se bo upoštevalo tudi te ljudi po, uvidbo, po uvidbi projekta sem se obrnila na gospoda komisarja Navračiča in ga prosila, koliko mladih z invalidnostjo je res izkoristilo to priložnost, koliko je dobilo te vozovnice. In eh, iz njegovega odgovora vemo, da od 15 tisoč eh, mladih je, jih je bilo samo 27 eh, z invalidnostjo ki so se poslužili te možnosti. Torej 15 tisoč na eni strani in 27 na drugi strani in to je res zelo velika razlika. Um, s to pobudo želim nadaljevati. Moramo storiti vse, da uh, če se bo nadaljeval ta projekt, je treba mlade bolje obvestiti, tudi mladi uh, zdravstvenimi težavami, morajo imeti možnost se vključiti v ta projekt, tako da se bodo sedanje številke izboljšale. Torej, jaz sem navedla samo primer in sicer zato, da ponazorim, da eh, naše ideje ne vključujejo vedno tudi mladih z invalidnostjo. Zato moramo biti tudi veliko bolj pozorni. In zato si želim, da bi v okviru tega projekta še bolj, um, bili še bolj dosledni kot doslej, uh, predvsem kar zadeve mlade s uh, prizadetostjo. Druga zadeva pa je um, potrditev um, sposobnosti in znanja, ki so bile pridobljene med uh, um, sodelovanjem v, tem, eh, solidarn, v tej solidarnostni noti. To je treba na vsak način dokumentirati. Najlepša hvala za predlog in veselim se nadaljnega sodelovanja. Hvala. In sedaj je na vrsti skupina Alde. Trenutno ni v dvorani nikogar. Za skupino Gue pa je govorila gospa Bojlan hvala še enkrat in hvala tudi poročevalki. Gospi Kljun za to mnenje. Evropska solidarnostna enota vsebuje tudi problematične elemente in sicer vključitev um, profitnega sektorja, um, kajti tu gre za neplačano delo, za zasebne namene in zadnje, kar mladi potrebujejo, je program, eh, ki bi omogočal, da neskrupulozne osebe izkoristijo njihovo delo. In zato smo tudi predlagali predloge sprememb. In sicer pripravništvo ne sme zamenjati zaposlitev in treba je. Um, um, opredeliti delo za poslitev kot plačano dejavnost. Treba je um, jasno razlikovati med prostovoljstvom in zaposlitvijo. Evropska solidarnostna enota um, um, je tudi nekaj, kjer jemljemo denar iz sedanjih um, iz sedanjih projektov, kot je Evropski socialni sklad, in to preusmerjamo tja. In bolje bi bilo, če bi jim spostavili Erasmus, plus, ne pa nekaj novega. In eh, zato moramo jasno definirati prostovoljstvo in moramo zagotoviti, da bodo mladi dobili do kakovostnih možnosti prostovoljstva in da to ne bo zamenjalo pravih eh, delovnih mest in zaposlitev za mlada. Ampak seveda se veselim daljnega sodelovanja s poročevalko gospod Klun in eh, potrudili se bomo, da se to, na kar smo opozorili, ne bo zgodilo. Eh, gospa Lombert, Lombert za zelene. Žal nisem bila tu pri uvodu v to temo. Želim pa povedati naslednje. Um, torej gre za to raznolikost, ki je pomembna. Če bomo imeli ta ločen program, moramo zagotoviti, da bo e, to dostopno čim širše, širši skupini ljudi. In komponenta socialnega vključevanja je zelo pomembna. In potem to seveda ne sme zamenjati plačanega dela, temveč to mora imeti neko dodano vrednost ali eh, mora biti neke vrste priprava na zaposlitev in potem proračun sredstva. Torej, vsi v tem odboru smo enotni, da um, um, ni dobro, če denar jemljemo od drugot, kjer eh, ga nujno potrebujemo in ga damo sem. Um, ampak mogoče je to že zgubljena bitka, torej na vsak način pa moramo pozoriti na to, da je to nov program in da potrebujemo za to svež denar in da ne smemo uh, rezati um, um, tega drugi in jemati od drugot. Za EFDD in ENF ni nikogar v dvorani, ko spašuje, droba dobi besedo kot naslednja. Thank you very much. Hvala lepa, kolegice in kolegi. E, kratek komentar. Jaz sem poročevalka e, za to v odboru za kulturo. E, začeli smo razpravo o tej novi uredbi, vendar nimamo še povratnih informacij glede izvajanja tega in zato bi potrebovali te informacije. Ampak kakorkoli že, želim se zahvaliti za osnutek tega mnenja kolegici Klun in to mnenje je zelo dobro. Um, um, osredotočate se na pristojnosti odbora Empel, to mi je všeč. Uh, torej, zaposlitve in pripravništvo mora biti visoke kakovosti, mora imeti kom komponento učenja in mora koristiti lokalnim skupnostim, um, ne pa samo posameznikom. Hvala za to. Predvsem pa cenim, da je gospa Klun tudi vključila idejo ambasadorjev. To je eh, ključnega pomena za prepoznavnost in dostopnost, eh, kar je bilo tudi že omenjeno strani drugih kolegov in kolegic, gospa Žitnanska je govorila o tem. Če želimo eh, izpolniti eh, eh te ambicije, torej 3500 takih mest. Pot, to je visok cilj in zato um, sem tudi v odboru kult opozorila na to, da je treba povdariti to idejo ambasadorjev in mislim, da um, bomo sprejeli to idejo tudi v, na, v odboru kultu, za kulturo. Um, um, prepričana sem tudi, da je prostovoljstvo pravzaprav bistvo um, solidarnostnih enot in zato um, mora um, na, nak, na nek način zagotoviti porazdelitev sredstev, vendar um, moramo zagotoviti tako fleksibilnost kot, kot tudi učinkovitost. Um, V odboru za kulturo sem že pripravila osnutek mnenja, um, torej, kar glede diferencijacije proračuna predlagam tudi predloge sprememb, um, da bi um, spodbujali mlade k tem solidarnostnim aktivnostim in da eh, moramo na to gledati predvsem tudi z dolgoročne perspektive. Želila pa bi si večjo vključitev deležnikov. E, potem gre seveda tudi za različne e, ravni kakovosti in treba je tudi na nek način opredeliti solidarnost oziroma ponovno uvesti neko definicijo solidarnosti, kajti v e, pogajanjih v okviru trialoga smo že imeli to opredelitev solidarnosti. Osnutek mnenja v odboru KULT bom predstavila 10. oktobra in zato se seveda veselim tudi nadaljnega sodelovanja s eh, kolegi in kolegicami iz odbora Impel, kajti tu imamo iste cilje, gre za izboljšanje položaja mladih. Hvala. In sedaj dobi besedo še komisija, predstavnik komisije, gospod Franc. Lep popovdan. Želim se odzvati na to, kar so kar je povedala ravno kar gospa Šojdrova in sicer specifična situacija, v kateri se nahajamo. pogajanja o sedanjem programskem obdobju se skončala pred poletjem. Razpis je bil objavljen, to lahko najdete na spletni strani. Nimamo pa še projektov, ki bi bili že odobreni. To se bo zgodilo v drugi polovici tega leta in na začetku naslednjega leta se lahko začne z izvajanjem. In tu eh, bomo spoštovali seveda tudi dogovore iz eh, pogajanj z nekaterimi odstopanji s jimami, eh, kaj te nekateri sporazumi in dogovori so bili sprijeti šele v zadnjem, zadnji fazi pogajanj. Um, moram poudariti in to Eh, eh, piše tudi v mnenju odbora um, za zaposlovanje in sicer gre za nasvet pravnih služb. Mi smo um, nekatere bivše odstavke iz opredelitev prenesli v um, opredelitev aktivnosti. To sicer niso definicije pojmov, temveč pravzaprav bolj razlagajo, kako se naj bi te aktivnosti izvajale. Naprimer, komponenta učenja, usposabljanja pri, eh, pri pravništvu, to najdemo v osmem členu um, te uredbe. In razen tega. Um,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 Eh, in sicer gre tu za, eh, tu za tretje poglavje, ki to opredeljuje. In tu smo um, upoštevali 90 odstotkov za prostovoljstvo in 10 odstotkov za pripravništvo in zaposlitev. In ne nazadnje želim poudariti, da ta predlog ni bil. Um, predviden samo kot um, vse na enem mestu uh, za mlade, ki se želijo udejstvovati, temveč da gre tudi za tri načela, torej visoka kakovost teh aktivnosti potem in vključevanje. In tu gre tudi še nadaljni primir, ki se je gospod pod, eh, gospa Ždidanska mogoče ne zavida in sicer evropski prostovoljne storitve, kjer ima veliko mladih tudi možnost eh, sodelovati in tu niso samo mladi eh, z invalidnostjo, temveč tudi mladi, ki eh, sicer ne morejo sodelovati v aktivnostih zaradi socioekonomskega ozadja, zato ker zaradi odročnosti in zaradi drugih eh, razlogov. Eh, torej v solidarnostni enoti predvidevamo, predvidevamo tudi ciljno usmerjeno financiranje za določene eh, cilje. Um, in tu želimo vključiti tudi te mlade in upamo, da eh, bo to eh, vodilo do tega, da bo še več mladih, eh, ki sicer nimajo toliko priložnosti, predvsem mladi s posebnimi potrebami, da se bodo vključili. Torej, Evropska Ta solidarnostna enota je res nekaj, kar ne bi bilo za vse mlade. Veseli me eh, to slišati. Ali želi poročevalka kaj povedati o tem? Želim se zahvaliti za vse prispevke. Um, mislim, da imamo veliko skupnih pogledov, Velim, veselim se sodelovanja. Um, rok za vložitev predlogov sprememb je do konca tega tedna. Um, hvala tudi odboru za kulturo, da se ukvarja s tem in da bomo lahko sodelovali in na vsak način um, sem prepričana, do, da bomo kot odbor pri tem dosegli pozitiven rezultat. Okay, uh, just uh, maybe one remark. Uh, the deadline for. Še ena pripomba. Um, torej, rok za vložitev predlogov sprememb naj bi bil 10. oktober. Ali se s tem strinjate? Ja. Sedaj pa moramo spet počakati nekaj minut in potem lahko nadaljujemo s šesto točko.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

Uh, Kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo. Um, med nami je poročevalka za naslednjo točko in sicer je to čezmejno preoblikovanje združitve in delitve in besedo dajem poročevalki gospi Anti McIntyre. Hvala lepa, predsedujoča. Opravičujem se vnaprej za svoj glas. E, e, upam, da mi, bo, da mi ne bo treba preveč kašljati med predstavitvijo. Pripravila sem torej osnotek mnenja za to poročilo. In na začetku želim povedati, da sedanja zakonodaja v Evropski uniji je zelo različna in to prispeva k pravni negotovosti in to odvrača podjetja od opravljanja čezmenih dejavnosti. In da bi se s tem uh, spopadli, in to je treba, moramo uskladiti zakonodajo med državami članicami, predvsem, ko gre za čezmejne združitve. Razen tega menim, da naj bi bila ta pravila preprosta, enotna, jasna in lahko izvršljiva, tako da se olajša mobilnost in da se hkrati zaščitijo pravice deležnikov družb, vključno s pravicami zaposlenih. Torej, jaz vedno menim, da če so pravila nejasna ali jih je težko izvrševati, si lahko države članice pravila različno razlagajo. Poleg tega pa uh, to vodi do manjše učinkovitosti in tudi do večje razdrobljenosti notranjega trga. Zelo pomembno je, da uh, zagotovimo, eh, ustrezno zaščito za deležnike družb, vključno z poslenimi. In to vključuje tudi ukrepe za boj proti ustanovitvi slamnatih družb na celotnem notranjem trgu. Ta zaščita pa mora biti razumna in sorazmerna in ne sme odvračati poštenih podjetnikov od širitve poslovanja prek meja. Zato v celoti podpiram ukripe za izboljšanje um, informiranja, um, svetovanja in svetovanja tudi o pravicah uh, zaposlenih. Ampak uh, vse to mora biti seveda tudi v skladu z um, obstoječo dobro delujočo zakonodajo. Ko sem pripravljala to mnenje, sem poskusila biti tudi realistična, kaj lahko dosežemo v okviru te direktive. Torej, prvotni cilji direktive eh, in vse povezano s pristojnostmi tega odbora. Ugotovila sem, da je veliko podpore za razširitev te, dire te direktive, da bi Eh, to evropsko orodje eh, uporabili eh, za. Torej, nisem prepričana, da je ta direktiva najboljši instrument, da um, to uvedemo. In zato bi bila za to, da imamo širšo razpravo tu v odboru za zaposlovanje, kajti prestrukturiranja seveda vplivajo na zaposlitve in mislim, da je zato potrebno, uh, potrebna bolj eh, temeljita analiza. Jaz sem na vsak način odprta za nadaljne razprave in tudi za vključitev predlogov sprememb. Podpiram specifične ukrepe v predlogu, ki zagotavljajo pri uh, preoblikovanju, da države članice lahko izvajajo, izvedejo analizo družbe, če obstaja eh, sum, da želi družba kršiti določeno eh, določen predpis, naprimer je tako pri slamnatih podjetjih in sem tudi za skupne smirnice države članice, kar bi pomagalo organom pri izvedenju um, tem, ali je treba zahtevati poglobljeno analizo delovanja neke družbe, kar zadeva um, poroč, uh, uh, torej, um, um, poročila o upravljanju sem za enostavnejša pravila. Um, In sicer gre uh, tu za cilje dobro delujočega uh, um, dobro delujočih predpisov, predvsem kar zadeva obveščanje in poročanje. In seveda tu uh, je treba upoštevati tudi posvetovanje svetovanje delavcev in zato imamo različne evropske direktive, ki to urejajo. Naprimer uh, 38 o evropskih delovskih svetih in direktivo 2002. 14 o splošnem okviru za obveščanje in posvetovanje in tako naprej s delavci. Na vsak način bom uh, se veselim sodelovanja z vami uh, in skupaj bomo seveda pripravili dokončno mnenje. In sedaj je najprej na vrsti gospod Čabar Sugor z ILS. Okay. Thanks. Now it's working. Hvala za besedo. Eh, svoboda ustanovitve podjetij je ena od glavnih eh, svoboščin v EU na notranjem trgu, ampak eh, izvajanje te pravice strani podjetij je težavno. In zelo se strinjam s poročevalko, da moramo omogočiti podjetjem, da se povezujejo in delujejo na notranjem trgu. Zato potrebujejo tudi jasnejša in lahko izvršljiva pravila. Želimo olajšati čezmejno mobilnost, pri tem pa spoštovati pravice deležnikov, zaposlenih, vodij v podjetju in tako naprej. Kar se tiče sodelovanja zaposlenih, je ključnega pomena to, da vemo, da nimajo vse države članice takšnega sistema, in da se pravila zelo razlikujejo po posameznih državah. Eh, pravila glede sodelovanja zaposlenih sledijo tudi direktivi o čezmenih združitvah, ki to dobro ureja. Zato mislim, da ni razloga, da na podjetja naložimo dodatno breme, če ni uh, posebne zahteve po bolj omejevalnih ukrepih. Mislim tudi, da imamo še manevrski prostor za več poenostavitev in za izogibanje eh, podvajanja. Ne želimo poenostaviti stvari, veselim pa se sodelovanja s poročevalko in poročevalci v senci. Hvala. Hvala. Eh, gospod Detjen dobi besedo v imenu skupine socialistov in eh, demokratov. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi jaz se želim prisrčno zahvaliti poročevalki gospe McIntyre za to mnenje. Uh, veselim se sodelovanja z njo in to poročilo osnutek je dobro izhodišče. Predlog komisije za čezmejno preoblikovanje, združevanje in delitve pušča preveč manevrskega prostora za kreativne ureditve za um, preprečevanje sodelovanja zaposlenih. Um, mobilnost um, ne sme um, škoditi um, delavcem in tu vidim, um, da moramo izboljšati predvsem um, soodločanje. Um, v Nemčiji imamo 50 podjetij, 150 tisoč delavci, ki uporabljajo pravila Evropske ureditve o delniških družbah, da se izognejo paritetnemu eh, soodločanju. Kdor se pogovarja z delavci, ve, eh, da se zelo bojijo izgube delovnega mesta in selitve proizvodnje. Eh, soodločanje delavcev mora imeti trdno mesto v Evropi in um, to se ne sme spremeniti. 86. Eh, eh, člen prvotne direktive um, se mi zdi takšen, da ga je treba nujno spremeniti, čeprav komisija trdi, da je predložila uravnoteženo besedilo, so predvidene ureditve, ki gredo na račun delavcev. Enostransko, naprimer zamrznitev. um, stanja brez možnosti soodločanja ostaja možna še naprej. Čez mejna preoblikovanja um, pravzaprav um, služijo samo zato, da se izognejo Strož, izogib strožjim nacionalnim standardom. Torej želim predvsem povdariti, da gre tudi za zaščito delavcev in da potrebujemo ureditve, ki so več kot tri letna zaščita so odločanja. Eh, poročevalka v odboru Juri Evelina Rigna je predvidela desetletno obdobje, to se mi zdi ustrezno in to tudi podpiram. In razen tega moramo ponovno govoriti o pragu, o številu delavcev, od katerega naprej velja ta direktiva kajti to število je previsoko v tem predlogu in to je treba popraviti. Naš naloga odbora je, da ščitimo interese delavk in delavcev v Evropi in zato moramo izkoristiti ta okvir in uporabiti možnost, da z močnim mnenjem bolj eh, poudarimo, interese delavcev. Um, dolgoročno pa naj bi um, oblikovali direktivo o soodločanju v podjetjih, uh, kajti s tem bomo prispevali k zaščiti delavcev v Evropi. To bi bila enostavna in prepričljiva rešitev proti vsem strategijam, Eh, ki želijo reducirati te, te pravice samo eh, soodločanja. Thank you. Um, hvala. Ne vidim nikogar iz skupine ALDE, GUE, Zelenih, FDD, ENF. Nikogar ni tukaj. Gospa Jungerjev, želite vi besedo? Ne. Bi komisija kaj povedala na to temo? Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, pozdravljeni vsi skupaj. Povedala bi nekaj besed. Pravzaprav sem želela na začetku povedati, in to so menili tudi govorci pred mano, da si mi eh, tukaj prizadevamo pri tem predlogu za naslednje. Eh, in sicer imamo uh, dva cilja. Po eni strani bi podjetjem radi dali na voljo instrumente, da bodo lahko se preoblikovala tudi čezmejno, da se bodo lahko združevala in delila. Po drugi strani pa želimo zaščititi vse tiste, ki potrebujejo zaščito. In jasno je, da je v tem odboru uh, Eh, ta drugi vidik eh, vaša največja skrb, to so namreč zaposleni. Izvedli smo tudi zelo celovita posvetovanja in oceno učinka in mislim, da je naš predlog uravnotežen. Ta predlog eh, združuje oba cilja. In če smem, bi se zdaj omejila še na to, da omenim eh, tisto, kar je v predlogu zapisano v zvezi s posvetovanjem in sodelovanjem zaposlenih. S tem se namreč vi najbolj ukvarjate. To, kar mi predlagamo, ni nič novega, pravzaprav gradimo na tistem, kar že obstaja. Eh, izhajamo iz obstoječega akija in obstoječe zakonodaje glede evropskih podjetij in čezmenjega združevanja. Smo pa eh, med posvetovanji ugotovili, da obstaja še nekaj vrzeli in možnosti za zlorabe. Eh, torej, v trenutni zakonodaji je tako in zato je te stvari treba rešiti. To pa so ravno stvari, ki jih je omenil gospod Detjen. Mi želimo urediti te zlorabe in se tega lotiti na način, da bi uporabili instrumente, ki so že na voljo v zakonodaji, torej da bi uporabili prag štirih petin um, držav uh, oziroma udeležencev, ki sprožijo nek uh, postopek ocene. Um, potem se naredi predlog. Mi smo tudi okrepili element pogajanj, ki tudi že obstaja v trenutnem akiju. In kar se tiče treh let, smo to tudi ugradili v predlog in to so tri leta, ko podjetja ne smejo uh, izvajati dejavnosti uh, zato, da bi se izognila sodelovanju zaposlenih. Mi torej gradimo na obstoječem akiju tudi za združitve. Rada bi pa povedala, da po treh letih pravica zaposlenih do soodločanja ne zapade te pravice obstajajo še naprej. Ampak ta triletni rok pomeni samo naslednje. Eh, tukaj gre samo za nadaljne operacije podjetja in ta tri leta blokirajo takšne operacije. Potem glede posvetovanja in eh, obveščanja zaposlenih, trenutnija, ki je tukaj eh, nezadosten. To smo tudi pojasnili v svojem predlogu in mislim, da smo s tem pripravili svežen, ki bi dal ustrezno težo tudi sodelovanju zaposlenih in pa posvetovanju z njimi, ko gre za čezmejna preoblikovanja združitve in delitve. Posvetovanja so pokazala, da je to res občutljivo vprašanje. Na koncu bi se zahvalila odboru, ker je tako hitro pripravil svoje mnenje, ker ste tako hitro um, se uh, dogovorili o tem. Upam, da bomo lahko čim prej ta dosi zaključili, da pravila tudi dejansko začnejo veljati in se izvajati v praksi. Hvala. Besedo zdaj spet dobi poročevalka, če želi še kaj dodati. Hvala, zelo na kratko. Rada bi se samo zahvalila gospodu eh, Šogorju in gospodu eh, Detjenju, ki sta danes eh, govorila v kooperativnem duhu. Strinjam se z gospodom Šogorjem, ko je rekel, da ne smemo dodajati pravil tam, kjer jih ne potrebujemo. Poenostavitve so zelo pomembne. Zapisala sem si tudi tisto, kar ste vi povedali, gospod Detjen, o treh letih. Tudi komentar komisije na to temo je bil zanimiv. Ne smemo pa pozabiti, da gre tukaj za direktivo, ki bo vzpostavljala samo minimalne standarde. Države članice bodo lahko eh, to še nadgradile, tako da bo lahko prišlo tudi do okoliščin v določenih državah, ki bodo potrebovali določene razjasnitve. In mi ne bomo mogli vedno na eh, ravni mikroupravljanja mogli izvajati te tega kot uredbo, kajti gre za direktivo in to moramo imeti v mislih. Eh, želimo doseči nekaj, kar bo v praksi delovalo in kar bo tudi prineslo rezultate za potrošnike. Hvala. Zdaj bomo spet naredili kratko pauzo in nadaljevali čez 10 minut. Hvala.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

Good afternoon, colleagues. Pozdravljeni, kolegi in kolegice. Predlagam, da nadaljujemo z razpravami, ki nas še čakajo. Potem pa bomo nadaljevali še z glasovanjem. Zdaj bomo razpravljali o poročilu ki obravnava zaposlovanje in socialne politike v evroobmočju. Poročevalca gospoda Hetmana ni, gospa Kozlovska ga bo nadomestila. Danes bomo razpravljali o predlogih sprememb, ki so bili že vloženi k temu poročilu. Gospa Kozlovska, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Rada bi upravičila našega kolego Krištofa. Ni mu uspelo, da bi prišel točno. Je pa pripravil predstavitev v polščini, ki jo bom zdaj prebrala. Roku po raz prvi naša komisija pracuje v charakterze komisiji. Pozdravljeni. Letos eh, smo poleg Ekon prvič vodilni odbor, ki se ukvarja z tem poročilom in sicer gre za socialno in zavazovalno politiko v evroobmočju. Zdelo se nam je pomembno, da so tudi socialna in zaposlovalna vprašanja del gospodarstva, pomembno vprašanje sploh za zagotavljanje gospodarskega razvoja. Vloženih je bilo 159 predlogov sprememb, mnogi, mnoge, mnogi predlogi so zelo koristni, zelo pomembni, vendar pa vseh amadmajev nisem mogel upoštevati v svojem poročilu. Na kaj se nanašajo ti predloge iz prememb? Govore o visoki ravni revščini, o velikih razlikah vsega, v blagini med državami članicami. Na kaj se moramo osredotočiti? Predvsem na boj proti revščini in socialni izključenosti. V poročilo bi rad izpostavil, kako pomembno je zagotoviti ravno teže med poklicnim in zasebnim življenjem pri čemer je še, po, še posebej pomembno ponovno vključevanje v trg dela za tiste, ki so bili dlje časa odsotni iz njega. Zato moramo ustvariti ustrezne pogoje v državah evroobmočja. Najprej moramo ugotoviti, kakšni so problemi, potem. pripraviti predloge za izboljšave, hkrati pa se moramo zavedati, da so. Da je situacija na nekaterih področjih že boljša. V mnogih primerjih eh, predlogov sprememb eh, so se izkazale kot najpomembnejši faktor tudi razlike med političnimi razmišljanji političnih skupin za poročevalce v senci prvi gospod Javier Lopez. Uh, eh, gracias, Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Drugič govorimo o tem vprašanju tukaj v našem odboru. Zdaj imamo že pred sabo predloge sprememb. Mi želimo predvsem podariti našo željo, da uh, bo poročilo izkoristilo tisto leto, ki je še pred nami, da uh, res razvijemo ideje, o katerih v tem mandatu razpravljamo. Predvsem gre za sposobnost Evropske unije in Evropske komisije, da uh, poda zakonodajne predloge, proračunske uh, predloge tudi za Evropski socialni stebr. Veliko smo razpravljali o tem, želimo pa povdariti tudi potrebo, da se borimo uh, proti neenakosti med spoloma, da se borimo proti neenakosti na splošno. To je dejavnik, ki destabilizira našo družbo in eh, to moramo vse početi eh, tudi v eh, duhu priprave poročila o evropskem semestru. Ta semester je zelo pomemben. Prvič v zadnjih treh letih začenjamo videti določene zaskrbljujoče elemente v ekonomskem ciklu. Eh, tudi določeni zunani dejavniki so omogočili rast v zadnjih letih in ti um, zdaj izgubljajo eh, svojo moč, naprimer ekspanzivna politika, potem um, cena nafte, nizke obrestne mere in tako naprej. Obstajajo podatki, ki nam uh, kažejo, da bo prišlo do uh, upočasnitve rasti, ki se je zdaj odvijala zadnja tri leta. In v teh okoliščinah je še posebej pomembno, da uh, mi v zadostni meri poudarjamo socialno dimenzijo. Socialna razsežnost in socialne politike na evropski ravni so zato zelo pomembne. Hvala. Gospa Mekintar v imenu skupine EKR. Hvala, gospa predsedujoča. Ulrike Trebesius je naša poročevalka v senci. Ona tudi danes ni mogla priti na sestanek odbora in se upravičuje, ampak v njenem imenu bi se sama zahvalila poročevalcu za njegovo delo in tudi za uh, osnutke kompromisov, o kateri bomo najbrž razpravljali na sestanku poročevalcev v senci jutri zjutraj. EKR er nasplošno podpira pristop poročevalca. Eh, podpiramo tudi kompromise glede uvodnih izjav. Tukaj ne vidimo večjih problemov. Imamo pa nekaj skrbi, ko gre za določene obeseditve eh, pri kompromisih in sicer gre za določene odstavke, predvsem kompromis 10 in 12 sta problematična. Eh, ne bom se spuščala v podrobnosti, ampak nekaj pa bi rada izpostavila in sicer en specifičen problem, ki je klauzula o prožnosti, o kateri se govori v 12. odstavku. Zato, da se ta klauzula lahko uporabi, eh, potrebujemo zelo eh, jasne in stroge pogoje. Ampak eh, tisto, kar je zapisano, teh zahtev ne izpolnjuje. Naprimer, obstaja zahteva, da morajo reforme biti eh, bistvene, da morajo voditi k daljnosežnim proračunskim učinkom in da jih je treba tudi eh, dosledno izvajati. EKR er ima nekaj problemov tudi z jezikom, ki se uporablja v 17., 19. in 20. kompromisu. Naša poročevalka v senci je prepričana, da bomo lahko našli ustrezen kompromis. In uh, naj zaključim, EKR eh, e podpira vsebino tega poročila na splošno in upamo tudi oziroma verjamemo, da bomo lahko našli dovolj skupnih imenovalcev, da bomo na koncu to poročilo lahko podprli. Hvala. Hvala. Mislim, da ni nikogar iz skupine Alde. Želi besedo kdo iz skupine Zeleni, gospa Lamberts? Gospe Kuneve ni? Izvolite. Mi smo krivi za kar nekaj predlogov sprememb, ki jih eh, poročevalec oziroma njegova namestnica tukaj ni omenila. Mislim, da bo kar nekaj možnosti za kompromise, veliko jih je bilo že oblikovanih. Eh, Nasplošno je bilo nekaj povedanega o splošnih gospodarskih pogojih moramo pa razmisliti tudi, kako porabljamo denar in kako ga bomo bolje porabljali za zmanjševanje neenakosti. Neenakosti se povečujejo in če bo temu še naprej tako, potem v bistvu ne glede na sredstva nismo veliko dosegli. Mi smo se veliko osredotočali v naših predlogih sprememb na starejše zaposlene. Še vedno kar nekaj ljudi zapušča trg dela predčasno, preden eh, dosežejo starost za upokojitev. In eh, to po eh, zaslugi oziroma zaradi diskriminacije, zaradi starosti. Ne zato, ker bi si želeli v pokoj. Potem pri teh ljudeh je tudi večje tveganje za revščino, za razlike med spoloma. Podpiramo to, kar je bilo povedano o neenakosti med spoloma. Veliko predlogov sprememb smo vložili tudi zato, da bi eh, izboljšali dostop eh, do javnih storitev. In sicer to moramo eh, storiti v skladu z priporočili o aktivnem sodelovanju na trgu dela. Določene vlade bi morale to upoštevati, pa niso nič naredile. Potem koherentnost politik, usklajevanje socialnih in ekonomskih politik. In sicer v isti smeri mora tu iti kot krepitev stebra socialnih pravic. To je za nas zelo pomembno. Potem dialog s civilno družbo. To je spet zelo pomembno pri celotnem procesu. Socialni partneri uh, eh, morajo uh, biti vključeni, morajo sodelovati. Parlament to vse čas poudarja, ampak napredka še ni bilo dovolj. Mislim, da bomo ob upoštevanju predlogov sprememb lahko dosegli dober rezultat. Hvala. Hvala. S tem smo zaključili krog poročevalcev v senci. Želi še kdo besedo? Želi kdo spregovoriti na to temo? Če ne, pa prosim gospod Kozlovsko za zaključne besede. Podjenkovati no, za vse uvagi, ki... Naj se prisrčno zahvalim za vse pripombe poročevalcev v senci. v tem poročilu, je najpomembnejši faktor stebr socialnih pravic. Prav tako so pomembni enakopravnost kot socialna pravičnost ter dostop do socialnih storitev za vse. Zahvaljujem se za odprsto, eh, sploh kar zadeva jutrišnji sestanek poročevalcev v senci. Mislim, da bomo lahko pripravili zelo kakovostne kompromisne predloge. Hvala. Naj povem še, da bomo o poročilu glasovali v našem odboru 8. ali 9. oktobra. Glasovanje na plenarnem zasedanju pa bo potekalo na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju. In ker je glasovanje predvideno za pol šesto uro, mislim, da lahko naredimo spet desetminutni odmor. Hvala.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

Pozdravljeni, ponovno pozdravljeni. Predlagam, da nadaljujemo z glasovanji. Najprej imamo mnenje glede uporabe sredstev Evropskega sklada za prilagajanje globalizacije v zvezi z nizozemsko poimensko glasovanje imamo tukaj. Did anyone? You all voted yes. We... Ste vsi glasovali? Lahko zaključimo. Sprijeto. Za 34 glasovi za. Naslednja točka za glasovanje je sprijem pisma, ki opredeljuje skupne določbe glede Evropskega sklada za regionalni razvoj, socialnega sklada, kohezijskega sklada in še nekaterih drugih. Tukaj imamo tudi nekaj predlogov sprememb. In sicer ena, kdo je za, proti. Mislim, da je to zavrnjeno. Vzdržani sem pozabili vprašati. Še enkrat, torej, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani. Najlepša hvala, zavrnjeno. Amandma 2, kdo je za? Proti. Vzdržani. Enako, enaka večina je proti, zavrnjeno. Amandma 3 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Amandma 4 za. Proti. To bomo pa preverili. We close the vote now. Konec glasovanja. Looks like rejected. Zavrnjeno. In glasovanje je tako spremenjenem pismu, da je za. Elektronsko želite, potem bomo pa elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Nadaljujemo eh, z eh, vlogo finančne odeležbe zaposlenih pri ustvarjanju delovnih mest in ponovnem aktiviranju brezposelnih. Kompromis številka 17 je za proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 18, to je za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 19 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Amadma 68 za. Sprejeto proti, vzdržani, sprijeto. 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani, zavrn Proti. Vzdržani. Mislim, da je sprijeto, bi pa rada to preverila. Preverjamo 74. Konec glasovanja. Sprijeta. Kompromis 21. Za. Proti vzdržani. Yes, of course. Who is in favor? 21. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog 20 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili. 85. Preverjamo. And we are now closing the vote. Konec glasovanja. Sprijeto. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 22 za, proti, vzdržani, sprijeto. 90 za, proti, vzdržani. To bi preverila. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 92 je umaknen, 93 za, proti, vzdržani se mi zdi sprejeto, ampak bi rada tudi to preverila. Preverjamo 93. Konec glasovanja. Petindevetdeset za, proti, vzdržani. Preverjamo petindevetdeset. Close the vote. this is rejected. <coughs> Excuse me. 97. Konec glasovanja. 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Mislim, da je sprejeto, bi pa rada to preverila. Yes, 98. 98, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto amandma 102 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 102 glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Končujemo s glasovanjem. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 24 za, proti vzdržanje, sprijeto. Kompromisni predlog 25, doj za, proti, vzdržanje, sprijeto. 109 za, proti, vzdržanje, sprijeto. 110 za, proti,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 Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog dva za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog dvanajst za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog tri za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržanje sprejeto. Kompromis 4 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 5 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 9 za proti vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog šest. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kompromisni predlog sedem. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Amandma 22 za, proti, vzdržani, sprijeto. kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amanma 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, sprijeto. 30 za, proti, vzdržani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 47 za, proti, vzdržani, bomo preverili. We are now closing the vote. Konec glasovanja. Sprejeto. Devetinštirideset za, proti, vzdržanje, sprijeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržanje, sprijeto. Kompromisni predlog 15 za, proti, vzdržanje, sprijeto. Kompromisni predlog 16 za, proti, vzdržanje, sprijeto. 59 za, proti, vzdržani. Ni jasno, bomo to preverili. Glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto. Osnutek poročila kot je bilo spremenjeno, bomo glasovali elektronsko. Konec glasovanja, sprejeto. Excuse me. Thank you. We go now to the next vote. The draft opinion. Naslednjo glasovanje se nanaša na zaščito oseb, ki prijavijo kršitve prava unije, gre za osnutek mnenja. Tukaj imamo še dva ustna predloga spremem, ki jih bom omenjala, ko bomo prišli tako daleč. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani. Lahko ponovimo. Kompromisni predlog ena. Za. Proti. Zdržani sprijeto. Kompromisni predlog 14 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 2 za, proti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 Kompromisni predlog štiri za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 101. Glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprijeto. Drugi del za, proti, vzdržani vzdržani. Bomo preverili drugi del 101. Konec glasovanja sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 103 za, proti proti, vzdržani, sprijeto. 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog 5 za, proti, vzdržani, sprijeto. Amanma 9 in 108 za, proti, vzdržani, sprijeto. 107, za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromisni predlog 15, proti, vzdržani, lahko to ponovimo, za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani, sprijeto. Preverjamo torej. Kompromisni predlog 15 preverjamo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog 6 za proti. Vzdržani. Sprijeto. Kompromisni predlog 7 za proti. Vzdržani.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 proti, vzdržani, sprejeto. 124 za, proti, vzdržani, to moram preveriti. 124 preverjamo, glasujte prosim. Konec glasovanja, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto proti. Tudi to bomo preverili. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 126, tukaj imamo ustni predlog spremembe, ki ga bom prebrala. Na teh sestankih bo poročevalec imel pravico, da ga spremlja predstavnik eh, po njegovi izbiri, zaposle, predstavnik zaposlenih mora informacijo o poročilu in po, o postopku hraniti na zaupen način. Je kdo, ima kdo kaj proti? Ne, potem bomo glasovali za to. Kdo je za? Proti? vzdržani, to je torej sprijeto. Naslednji je amadma 14, to je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 9, to je za, proti, vzdržani, sprijeto. 128 za, proti, vzdržani. Mi ni jasno. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Kompromis devet. Kompromisni predlog deset za, proti, vzdržani, sprijeta. 131 za, proti, vzdržani, sprijeta. 132 za, proti, vzdržani, to moramo preveriti. 132 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 133 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržanje in sprejeto, drugi del za, proti, vzdržanje. Zaradi vzdržanih glasov bi to raje preverila. 133 drugi del, konec glasovanja. Sprijeto. 134 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprijeto, ampak bi raje preverila. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. sto petintrideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto šestintrideset za, proti, vzdržani. Zdi se mi zavrnjeno. Je zavrnjeno, ampak bomo vseeno preverili, da bomo vedeli zagotovo. Mm, zelo zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani. To mislim, da gre na tasno, zato bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno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 zavrnjeno. 166 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 167 za, proti, vzdržani. Sprejeto, 168 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, sprejeto. 172 za. Ne, ta je brezpredmeten. 173 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprijeto. Nadaljujemo pri 185. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, proti, vzdržani. Zdi se mi zavrnjeno, ampak če želite, bomo preverili. And we close the vote. Konec glasovanja in je zavrnjeno. 190 za, proti, ozdržani. To moramo preveriti. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 191 za, proti, ozdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 192 za, proti, vzdržani, moramo preveriti, glasujmo prosim. Konec glasovanja, zavrnjeno. 193 za, proti, vzdržani, sprejeto. 194 za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Glasujmo, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. 195 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 196 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 197 je zavrnjen, 198 za, proti, vzdržani. Zdi se mi sprejeto, ampak bomo preverili 198. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 199 za, proti, vzdržani. Vzdržani. Zavrnjeno. 200. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 201. Imamo še en ustni predlog spremembe, ki še nadomešča z may. Ni member states shall, ampak member states may. 202 in še kasneje v besedilo ni shall establish reporting systems, ampak may establish, lahko ima kdo kaj proti temu. Če ne glasujemo o tem, da je za, proti, vzdržanim, sprijeto. This was 201 with the order. 201 za ustnim predlogom spremembe. Zdaj smo pri dvesto dva. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis sedemnajst. Kdo je za? Proti? Vzdržani?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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprijeto. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprijeto. 31 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. 31 preverjamo. And it's rejected.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 proti vzdržanje sprejeto. 36 za proti vzdržanje zavrnjeno. 37 za proti vzdržanje še enkrat za proti vzdržanje sprejeto. 40 za proti vzdržanje zavrnjeno. 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 46 za, proti, vzdržani, sprijeto, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 48 za, proti, vzdržani, vzdržani. To je sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 za, proti, 50 bomo preverili. Glasujte, prosim. Zavrnjena. 51 za,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 55 za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, bomo preverili. 98, glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno. 59 za, proti. Mislim, da je enako, ampak bomo preverili. 59 preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 60 za, proti vzdržane, zavrnjeno, dva, to sta identična, 61 za, proti, vzdržane, to bomo preverili, glasujte prosim, konec glasovanja, zavrnjeno, 62 za, proti, vzdržane, vzdržani. To bomo tudi preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Za en glas. 63 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 64 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 65 za. Proti. Vzdržani vzdržani. Vsi se mi zavrnjeno, ampak bomo preverili. Zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 67 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 68 za, proti, vzdržani. Sprejeto. In zdaj bomo glasovali elektronsko, tako v spremenjenem besedilu. Konec glasovanja sprejeto. In s tem smo tudi zaključili z našim sestankom. Sej je naše delo za danes zaključeno. Hvala lepa vsem.